obrazložitev. Eh, torej, kolegica Morve želi obrazložiti svoje glasovanje eno minuto. Kur, eh, kérem, Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Mislim, da je izraz pomanjkanja spoštovanja, če moramo začeti govoriti v takšnih razmerah. To je tudi nespoštljivo do naših eh, voljivcev. Zato prosim, da date tistim, ki zapuščajo dvorano, tri minute na voljo, potem pa bi eh, začeli. Ne želim eh, žaliti svojih eh, voljivcev. Torej, kolegi in kolegice, ki odhajajo iz dvorane, prosim, da naj spoštujejo, da se zasedanje nadaljuje in um, seveda lahko naredimo nekaj minut odmora, preden začnemo s obrazložitvijo glasov. possiamo iniziare. Eh. Mm, torej, sedaj pa lahko nadaljujemo obrazložitev glasa v zvezi s stabilizacijsko pridružitvenim sporazumom med EU in Kosovom. Gre za priporočilo gospe Lunaček. Prva dobi besedo gospa Morvaj. Eno minuto, prosim. E, eh, Kaj se nam sepena? Hvala lepa, gospod predsedujoči. stabilizacijsko pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Kosovom. Tukaj sem se vzdržala. E, sicer bi glasovala zda. ker je mednarodni skupnosti uspelo zagotoviti popolno avtonomnost srpske manjšine in po logiki bi sklepala, da Mačari, ki živijo v Srbiji, da bi morali dobiti tudi popolno eh, pravico avtonomije in eh, pravico do samoodločanja. Vendar se to ni zgodilo in v končni fazi nisem mogla glasovati za, ker sem bila osebno eh, priča valovom beguncev iz Kosova, ki so prihajali na Mačarsko in poročali o popolnem kaosu v državi. In eh, pravzaprav bi bil čudež, če bi se razmere, ki so takrat vladale, bile tako drugačne kot eh, to, kar je opisano zdaj v tem poročilu. Gospod Deva, za eno minuto izvolite. Honorevole Deva. Gospod Deva, ga ni. Dove, non c'è. Allora, l'onorevole Deva evidentemente... Gospod Deva, ne želite besede? Is it me? Yeah. Ja. Uh, Mr. Chairman, um, this issue of Vprašanje stabilizacije Kosova je pomemben element uh, v uh, procesu zagotavljanja miru v sredozemlju. Kosovo V Kosovo je vladalo veliko nemirov in občasno smo na Kosovo gledali kot eh, na primer države, eh, ki lahko pride iz eh, konflikta v mir, pri čemer smo pozabljali nekatere zadeve, ki so se dogajali nekaj časa, ker smo bili preobremenjeni z drugimi zadevami. Zato je nujno, da se zavedamo, da se moramo spet posvetiti eh, državi, ki je prijateljska država in si zasluži našo pozornost. Grazie, Hvala lepa, gospod Jar, za eno minuto izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Glasoval sem za to poročilo. Seveda ni vse v redu v Kosovo, marsikaj lahko kritiziramo. To je povezano z političnimi zadevami, s primeri korupcije in tudi ne popolnoma izgrajen eh, sistem pravne eh, države. Vendar pa moramo dati Kosovo neko priložnost, moramo imeti nekaj vmes med. Uh, Eh, polnopravnim članstvom in ne članstvo, moramo se ukvarjati z našimi sosednjimi državami, kajti če ljudje tam ne bodo imeli upanja, upanja na gospodarsko stabilizacijo, na politično stabilnost, potem se bodo odpravili iz svoje države in poiskali srečo v Evropski uniji in poznamo konflikte, ki jih to povzroča, zato si želimo stabilizacijo v smislu gospodarske in politične izboljšave in eh, že sam poskus je tega vreden, zato sem glasoval za. Hvala lepa, gospod Mamikins je naslednji za eno minuto. Hvala lepa. Stabilizacijsko pridružitveni sporozum med Evropsko unijo in Kosovom je pomemben korak eh, v smeri stabilizacije Balkana na splošno in to je veliko vlaganje v nadaljno integracijo Kosova v Evropsko unijo. In upam, da bo to spodbudilo razvoj v državi in omogočalo izboljšanje situacije v povezavi s človekovimi pravicami. Bi pa poleg tega rad povedal, da je današnje glasovanje zelo pomembno. Pričemer moramo upoštevati tudi eh, položaj srske manjšine na severu Kosova. Ta sporazum bi moral biti sporočilo za miroljubno soobivanje različnih etničnih skupin, zato sem glasoval za to poročilo. Hvala. Gospod Kapudo, hvala. Tako kot je povedala visoka predstavnica Mogherini, je s podpisom pridružitvenega sporazuma med EU in Kosovom se začenja nova faza med 28 državami in to državo. In sicer je to prispevek stabilnosti in k blaginji v tej regiji in to bo omogočilo izvesti potrebne reforme za trajnostno rast. In te reforme so neobhodno potrebne za trgovinske priložnosti. Kosovarska vlada nadaljuje z reformami za posodobitev družbe in zato želijo tudi državljanom zagotoviti boljšo prihodnost. Kosovo ima pred sabo še veliko izzivov. Upam, da bo vlada storila prave, pogumne korake, tako da bodo lahko uspešno nadaljevali pogajanja z Evropsko unijo. Kolega pospešil, pospešil eno minuto. Ja. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Tudi jaz sem glasoval za predlagan sporazum, čeprav mm, nekatere države Evropske unije niso priznale Kosova kot eh, neodvisne države. Gre za to, da je treba stabilizirati položaj na Balkanu in državam v naši bližini, dati neko perspektivo in omogočiti gospodarski in politični razvoj in jim dati neko dolgoročno perspektivo za članstvo v Evropski uniji. Sveda bo trajalo kar nekaj časa, da bodo v Kosovo izvedene vse potrebne reforme, da se bo spremenila tudi družba. Vse to je jasno, vendar pa tukaj dajemo jasen signal eh, Kosovo, da si želimo cnejšega sodelovanja z njimi in jim dajemo možnost za članstvo na dolgi rok v Evropski uniji in to je zelo pomembno za celotni Balkan. Hvala lepa, gospod Šogor, za eno minuto izvolite. Hvala lepa. ta stabilizacijsko pridružitveni sporozum bo, upamo, začel zdaj delovati. E, pozivam e, tudi preostalih pet držav, vključno za mojo lasno Romunijo, da uradno priznajo Kosovo. Evropska integracija Zahodnega Balkana je nemogoča brez rešitve problema sobivanja etničnih manjšin. Zato potrebujemo jasna pravila. To priporočilo ne govori eh, pravzaprav o tem, ima, zajema saj nekaj splošnih eh, priporočil. Dejstvo pa je, da se v državah eh, pravice manjšin ne upoštevajo vedno najbolje, tudi ne v državah članica. Evropska unija temu problemu ne posveča dovolj pozornosti, čeprav to zadeva 40 milijonov evropskih državljanov. Sam vem, kako, kaj pomeni biti član manjšine in kakšna je vloga naših sodišč tukaj. Hvala lepa, gospod Polčak, za eno minuto. Hvala lepa za besedo. Pravica do samoodločanja vseh eh, narodov je ena najpomembnejših pravic vključenih v listino, o, listino Združenih narodov in druge listine o človekovih pravicah. V mnogih državah pa imamo s tem problem. Veliko držav zavrača to pravico. S veseljem sem podprl eh, ta sporazum. Sej mislim, da ima Kosovo vse pomembne lasnosti eh, države. Čeprav se seveda sooča z določenimi eh, problemi. Ne želim mm, navajati proti argumentu gospe Morvaj, vendar pa mislim, da si vsi ljudje tam zaslužijo stabilnost in prihodnost. To je naša odgovornost, odgovornost celotnega kontinenta. Zato sem popolnoma podprl ta sporazum. Sedaj pa sledi obrazložitev glasov v zvezi s pridružitvenimi sporazumi z, eh, um, z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino. Gospa Ždanoka, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovala sem proti tej resoluciji, ko smo še govorili o tej zadevi je bil pristop eh, zaslepljen ali pa pospremljen z dvojnimi standardi. Na vsak način pa se niso upoštevali dogojanja v Donbasu in Lugansko v 32. odstavku. Kdo je tukaj okupacijska sila? Eh, lokalni ljudje so okupatorji. Gospa Cabahova, novinarka je zaprta v ukrajinskem zaporu. Ali mislite, da, so, o, da je okupatorka 18-letna Julija, ki je izgubila obe nogi, ko je razneslo avtobus? Govorim o tej osebi zaradi tega, ker sem spremljala njen eh, razvoj ampak eh, takšnih ranjenih in pohabljenih je na tisoče in ogromno jih je izgubilo življenje. Hvala lepa, gospod Jar, za eno minuto. Se opravičujem, gospa Morvaj. Hvala lepa. Prihajam iz Mačarske, sem eh, članica Evropskega parlamenta in tukaj zastopam Mačarsko. potem, ko glasujem o pridružitvenih sporazumih, vedno razmišljam o mačarih, ki živijo v Ukrajini, ki živijo v podkarpatju. Ne, ne smejo uporabljati besed avtonomija ali samo odločanje. To je torej ravno nasprotno, kot smo videli pri Kosovo v vsakem večjem eh, evropskem dokumentu piše, da je samo odločanje osnovna kolektivna človekova pravica, če pa to poveste na glas eh, in opozarite na pravico Mačarov do samostojnosti. To pomeni hude kazni, hude reakcije. Član eh, Evropskega parlamenta je bil izgnan iz uh, Ukrajine, torej Mačari nimajo nobenih pravic, zato sem glasovala proti. Gospod Jarima, zdaj bi se še enkrat se opravičujem. Hvala lepa. Seveda lahko najdemo razloge tudi zato da teh gospodarskih sporazumov ne bi podpisali oziroma trgovinskih sporazumov ne bi podpisovali. Sam sem optimist in pravim, da je gospodarsko sodelovanje vedno boljše kot eh, embargo. Gospodarsko sodelovanje je pomaga vzpostavljati stike in je lahko tudi sredstvo za izboljšanje gospodarskega in političnega življenja. Ker je predvsem zato, da v teh državah eh, damo neko upanje, ponavljam se, to sem enako povedal že prej pri Kosovo in eh, že to je vredno, da glasujemo za gospodarsko sodelovanje, spodbuja medsebojno zaupanje, gospodarsko zaupanje in eh, preprečuje izključevanje lahko smo optimisti ali pesimisti, sam sem raje optimist. Seveda pa bomo morali zadeve spremljati in ugotoviti, mm, kaj se bo na koncu iz tega izcimilo. Seveda sem eh, tukaj tudi pri tistih, ki kritizirajo. Hvala lepa, gospod Mamikins, za eno minuto. Hvala lepa. Bil sem poročevalec, eh, ki se je ukvarjal z eh, vprašanjem Gruzije. In vedno sem spremljal, kaj se dogaja v tej regiji. Zato sem bil vesel, da se dogaja marsikaj, kar lahko Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino približa Evropski uniji. Zato se mi zdi, da je dobro, če sklenemo Eh, prostotrgovinski sporazum s temi državami in da eh, bodo lahko tudi prebivalci Ukrajine lahko brez vizumov potovali v Evropsko unijo. Vendar sem glasoval proti eh, tem resoluciji, ker nisem razumel, zakaj moramo pisati tako ostro proti Rusiji ali mislimo, da se bo Rusija upravičila kar naenkrat. Ne moramo imeti konstruktivnega dialoga z Rusijo. Vedno smo zelo mili v resoluciji, zaradi tega sem glasoval proti. Gospod Kaputo, tudi za vas je na minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino je priznavanje napredkov v teh državah in je seveda logični rezultat eh, poti, ki se je začela pred več kot 20 leti. Ti sporazumi so v interesu vseh in naj bi bila referenčna točka za naša vzhodna partnerstva. Partnerji morajo nadaljevati reforme za konsolidacijo pravne države in dobrega upravljanja in tudi za gospodarsko rast. Evropska unija pa mora še naprej izkazati voljo za sodelovanje s temi državami. Eh, pri čemer morajo predvsem vlade v teh državah dokazati učinkovitost. Treba je sprijeti ukrepe za trajnostno preobrazbo. Torej ta sporazum pa ne more zamenjati potrebe po dobrem upravljanju in vladanju v teh državah. Um, morajo Eh, izvesti pravosodne reforme in predvsem tudi večjo preglednost delovanja javnih administracij. Gospod Pospišil, eno minuto. Predsedo, ja, pohazim jaz. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Prihajam iz eh, Češke in jo tukaj predstavljam. To je država, ki ima hude izkušnje iz komunističnih časov, zato vedno podpiram projekte vzhodnega partnerstva. Podprl bom tudi vsako obliko gospodarskega sodelovanja med Evropsko unijo in nekdanjimi državami Sovjetske zveze. Dejstvo je, da Rusija nikoli ne spi in želi okrepiti svoj vpliv v svojih nekdanjih republikah. Temu smo priča vsak dan. Nekolo si samo pogledate, kaj se dogaja v Moldaviji. Zato moramo podpreti bivše sovjetske republike, v njih vidimo partnerje, ki si želijo z nami sodelovati. Izboljšati moramo tudi njihov gospodarski položaj. Ampak eh, to sem podprl iz geopolitičnih eh, razlogov, da smo partneri bivšim sovjetskim republikam in jih eh, ne potisnemo v roke Rusije. já jsem hlasovala pro usnesení v povezavi z pridružitvenim sporazumom z eh, Gruzijo, Moldavijo in eh, Ukrajino. Eh, ne podpiram pa stranke, ki podkopavajo zakonito izvoljeno vlado včeraj se nisem mogla zahvaliti komisiji za to. Redko se zgodi, da sem vesela za izjave gospoda Ka Hana in tudi drugih predstavnikov komisije eh, glede politike v odnosu do Ukrajine. Vemo, da je Ukrajina zelo vesela, zaradi tega imajo velika pričakovanja v zvezi s tem. S tem so dobili nov zagon za izvedbo reform. Zato se osebno zahvaljujem eh, komisiji in komisarjem. Gospod Aneman si naslednji. Hvala lepa. Glasoval sem proti sporazumu ne gre samo za prosto trgovinske sporazume, ampak tudi geopolitično stabilnost. Evropska unija stopa na nevarno poče sebe še naprej mešava v te države. Potem mora tudi odpraviti sankcije do Rusije, kajti. Ka Posledice so zelo slabe, sploh v kmetijstvu. Prihaja samo do zaostrovanja razmer, kar ne bo rešilo eh, zadeve. Če eh, tukaj sklepamo sporazume za to, da Ukrajino pripravimo na pridružitev in s tem sprožimo novo hladno vojno, to ne bo v redu. Hvala lepa, gospod eh, Polčak, za eno minuto. Hvala lepa za besedo. Naj samo povem, da sem glasoval za te pridružitvene sporazume. E, gre za gospodarska vprašanja, ko gre za sklenitev prostotrgovinskih sporazumov. E, ne želimo odrekati pravic e, etničnim manjšinam, vendar pa so ti sporazumi tako zelo bolj pomembni. ne moremo predpisovati drugim državam, kako se naj organizirajo tudi glede eh, svojih eh, manjšin. Kar zadeva Moldavijo, imam določene dvome. Bom nadaljeval tam, kjer je končal gospod Pospišil. Lahko bi se soočili z mm, situacijo, ko se bodo ruski oligarhi borili za te države obladujejo tudi dele vladne koalicije in dele opozicije, zato moramo to spremljati. Sedaj pa sledijo obrazložitve glasov v zvezi s klauzulo o vzajemni obrambi. Gospa Morbaj, eno minuto, prosim. Hvala lepa. Klauzula o vzajemni obrambi. V zvezi s tem smo bili priča zelo zanimivim predlogom resoluciji. Všeč mi je bilo, da je marsikdo povedal eh, resnico o nekdanjih eh, turističnih napadih eh, v točki E, kar je pokazalo, da izmenjava podatkov in sodelovanje med službami pomanjkljiva tukaj so velike pomankljivosti. V eni od resolucij so zeleni opozorili na nevarnost trgovanja z orožje. Končno smo začeli govoriti o tem, kaj je resnično pomembno in rekli smo Bob Bob in ne samo okolišali. Govorili smo tudi, začeli smo govoriti o tem, da varnostne službe. Eh, ne znajo obladovati terorizma. To ni pravi odgovor. Hvala lepa. Gospod Jurek je naslednji. Bronna povinna viražati še predvsem vsem čez skupne solidarnosti. Skupna klauzula o vzajemni obrambi se mora odražati tudi, ko gre za solidarnost v NATO. Tri četrtine držav eh, članic je tudi članic NATO in mora se odražati tudi pri mobilizaciji ko gre za prvo prednostno nalogo in to je naša varnost. Ne vidim ovir, če imamo 75 eh, odstotkov držav v NATO, zato ne vidim ovire, zakaj ne bi eh, zagotovili več varnosti za Estonijo ali Latvijo. Če govorimo o vzajemni ali skupni varnosti, mislim, da bi morali postati bolj aktivni tudi znotraj NATO. Morali bi se izogibati izjavam na papirju, in pa neke vrste schizofreniji, medtem ko tukaj v Evropski uniji ravnamo tako, kot da bi bili še vedno eh, izven EU in da, bi bili, eh, da ne bi bili člani eh, neke organizacije, ki zagotavlja varnost. Gospod Maminkis. Hvala. Po terorističnih napadih v Parizu novembra je Francija postala prva država v zgodovini EU, ki se želi sklicevati na 42. člen odstavek 7 in ne na 227. člen oziroma klauzulo solidarnosti. Večina držav članic se je odzvala na prošno Francije. In to je normalno, kajti. Eh, nemogoče se je boriti proti terorizmu v samo eni državi, zato moramo pokazati solidarnost pri vseh vidikih. Zdi se, da bomo morali biti bolj pozorni na sistem, kako se 42. Eh, člen eh, uveljavi. Uh, uh, Podobne stvari se eh, lahko zgodijo tudi v drugih državah, tako da bi ta eh, mehanizem moral delovati. Gospod Kaputo, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Solidarnost, pomoč in vzajemna pomoč med državami članicami so med temeljnimi vrednotami Evropske unije in zato seveda podpiram eh, solidarnost, ki je bila izrečena Franciji in pripravljenost eh, pomagati na osnovi klauzule o vzajemni obrambi, ker je Francija za to tudi zaprosila. Ampak tako kot je povedano, poročil, povedano v poročilu, nimamo eh, praktičnih določb, kako uporabiti to klauzulo o vzajemni e, obrambi. Visoka predstavnica Federica Mogherini mora zato e, pripraviti boljše smirnice za, podru, za prihodno aktiviranje te klauzule um, tako da bo jasno, kako sprožiti to klauzulo na ravni sveta. To mora biti potem tudi katalizator, da se lahko uporabi vse, kar pogodbe predvideva na področju varnosti in obrambe. In seveda je treba zagotoviti skupno zonanjo politiko v Siriji, v Libiji in drugih državah, kjer ni skupnega pristopa evropskih držav. Gospod Pospešil, eno minuto. Hvala, predsedujoči. Tudi sam sem glasoval za to resolucijo. Verjamem, da smo zdaj v boju proti terorizmu. Ne samo Francija, ki je bila napadena na zadnje novembra. Celotna evropska civilizacija se bori proti terorizmu in eh, zato seveda tudi EU. Kolegi so že omenili, da po eni strani gre za prvo uporabo tega instrumenta, ki izhaja iz 42. člena Lizbonske pogodbe. E, treba je pogledati, kako biti praktičen, kako izvajati to resolucijo. Tako da ne bo šlo spet samo za prazne besede in samo za izraženo solidarnost, solidarnost, ki se izrazi na papirju. Želimo pomagati Franciji in zato smo sodelovali tudi v Maliju pri raznih dejavnostih, ampak to je izven evropskega mehanizma in moramo imeti primeren forum za to. Gospod Wolf, e, Britanci so izglasovali, da se bodo pridružili Evropske unije kot prostotrgovinske organizacije. Letos pa bomo imeli referendum o tem, da se odločimo, kje smo zdaj v EU in resolucija, ki je pred nami danes o vzajemni obrambi oziroma o evropski vojski, bo pomagala. Uh, pri eh, pridruževanju v prostotrgovinski organizaciji se nismo želeli pridružiti vojaškemu imperiju, nismo se želeli pridružiti organizaciji, ki eh, se podreja Ameriki. In eh, samo NATO je ukrepal, Evropska unija pa ni. Tukaj se ustvarja zdaj neko vojaško zavezništvo, vojaško enoto v Evropi. Sam sem glasoval proti možnosti, da Evropska unija postane eh, imperij svojo lastno vojsko. V svobodi in demokraciji eh, verjame v nacionalne države in upam, da bodo Britanci glasovali, da se zapusti Evropsko unijo. Hvala. Sedaj pa po dnevnem redu sledi obrazložitev glasov o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanje sveta OZN za človekove pravice v letu 2016. Gospa Morvaj, prosim. Hvala. Ko gre za prednostne naloge za UNHRC in pa njihove seje, nisem mogla glasovati za te prednostne naloge. Vsak eh, osutek resolucije poudarja, da je zelo pomembno zagotoviti gospodarske, socialne in eh, človekove pravice ljudi. Te so neodtujljive. S tem se strinjam ampak eh, zdaj sem članica tega parlamenta že šest let in pol in eh, priča sem temu, kar se dogaja v moji državi in pa na Polskem, kako sta ti dve državi tarči napadov zaradi kršitev eh, različnih pravic. Nihče pa se ne vpraša, da gasilec ali pa medicinska sestra ali učitelj na mačarskem zasluži samo 20 odstotkov plače, ki jo ti ljudje prejemajo na zahodu. E, nimamo funkcionalnih e, sindikatov in podobno. In ko bomo to obravnavali, potem se lahko oglasimo tudi pri drugih temah. Gospa Lopez Bermeho. Hvala. Ta klauzula od Evropske unije zahteva, da uh, grejo stvari prek Evropskega parlamenta, da se Mm, proučijo kršitve človekovih pravic v Zahodni Sahari. Eh, potem se zahteva, da Maroko izpusti politične zapornike in da se omogoči tudi eh, dostop na zauzeta območja v Zahodni Sahari. Ne moremo si še naprej zapirati oči pred situacijo, ki je vsak dan slabša. Eh, Maroko skuša to situacijo utišati. In to se je pokazalo tudi z izgonom številnih opazovalcev eh, za človekove pravice iz, Češ, iz Švedske in Norveške. Eh, želim, da se izpusti politične zapornike in Španijo prosim, da podeli politični azil Hasani Ajli. Želim tudi izraziti solidarnost z mladimi saharci eh, in pa tudi s tistimi, ki so utrpeli poškodbe. Eh, med protesti v Zahodni Sahari, ki jih je eh, Maroko eh, zatrl. Gospod Jurek, ena minuta. Hvala. V zadnjih dveh letih so Slovaki, Slovenci in Hrvati organizirali uh, referendume o naravni organizaciji družine. Uh, zavrnili so zahteve homoseksualcev. In podobna pravila najdemo tudi v uh, eh, polski, mađarski in litvanski ustavi. Vendar pa je Evropski parlament glasoval za takšne predloge, namesto da bi predstavili v Združenih narodih naše uh, zahteve ali pa vsaj zahteve, ki so bile izražene na referendumih v določenih državah, uh, Evropski parlament želi, da nas Evropska unija spreminja, ne da nas zastopa, ampak spreminja. In vse to kaže, da so grožne demokraciji politika Evropske unije. Minuto. Gospod Mamikins, za eno minuto. Hvala. Etnične in verske manjšine in pa kršenje njihovih pravic. Eh, so stvari, na katere se moramo odzvati. In eh, mi se zauzemamo tudi za eh, pravice žensk, otrok in tako naprej. In vse to kaže, da je zelo pomembno biti aktiven v Združenih narodih oziroma na uh, sejah UNHCR. Obstajajo univerzalne vrednote, ki jih je treba upoštevati. Želim pa biti tudi kritičen glede UNHRC, Sveta za človekove pravice v OZN, eh, zaradi eh, glasovanja oziroma dominance določenih regij pri glasovanju. Določeni bloki, naprimer, eh, upoštevajo Izrael ali pa imamo predstavnike Saudske Arabije, ki so postali vodje eh, takega bloka, ki je usmerjen proti Izraelu. Eh. Gospa Šojdrova. Hvala. Naj na kratko razložim, zakaj nisem glasovala za to mnenje Evropskega parlamenta glede evropskih eh, prioritet za delo sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 ta resolucija vsebuje klauzule, ki so proti moji vesti. Ne moremo priporočiti vsem neke ultraliberalne drže eh, v odnosu do določenih področji, naprimer spolnega in reproduktivnega zdravja. Eh, v tem primeru splav postane tista edina rešitev za eh, predporodne težave, ki lahko obstajajo. Nažalost sem bila v manjšini podobno kot sem bila v manjšini tudi takrat, ko sem rekla, da mm, izraelska naselja spodkopavajo mirovni proces. To ni sprejemljivo, eh, tudi ta resolucija ni sprejemljiva in zato sem bila proti. Sedaj pa sledijo obrazložitve glasov o dejavnostih odbora za peticije v letu 2014. Gospa Morbaj želi besedo eno minuto to poročilo o delu odbora peti je zanimivo, tudi razprava je bila zanimiva in že takrat sem rekla, da imamo zelo poenostavljen oziroma poenostavljen odgovor na eh, to poročilo. Sama sem odvetnica že 30 let, eh, želela bi spregovoriti o problemu s hipotekami na mačarskem. Če bi eh, ti mačari eh, podali peticijo tudi nekemu hotelskemu receptorju, bi ta bil sposoben proizvesti boljši odgovor, kot so ga ti mačari dobili od odbora peti. Tukaj gre za me za črn humor. Tudi, naprimer, ko v točki D poročilo pravi, da skušamo izboljšati življenja državljanov. Če ukrepajo tako, ko ljudje pošljajo uh, eh, peticijo, gre to vse proti Evropski uniji in inštitucijam. Ljudje nimajo dobrega mnenja o tem odboru in o Evropski uniji nasplošno. No, Hvala, gospod Dali, ni v dvorani, zato dobi do besedo Benito Ziluaga. Eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. V Podemosu smo vedno zagovarjali Eh, sodelovanje državljanov. Glasovali smo pozitivno in s tem pozdravljamo možnost peticij, pa tudi vključenost evropskih državljanov v politične razprave. Želim posebej omeniti dve dejstvi. Španija je država, iz katere pride največ peticij, več kot 400 v letu 2014. Potem pa še veliko prošen na temo okolja in energetike glede frackinga in pa glede kanarskih otokov. No, um, mi še vedno menimo, da trenutna evropska eh, arhitektura ni demokratična. Tri od 31 eh, evropskih pobud je šele eh, prišlo do konca in samo ena je dosegla to, da je Evropska komisija začela ukrepati. Ljudje iz vseh koncev Evrope. Eh, so izrazili svoje mnenje, želijo si bolj demokratične in participativne Evrope in to je možno. Hvala. Gospod Jar, izvolite. Minuto. Eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Želim povedati dve zadevi kot koordinator za ILS e v odboru uh, za peticije. Veselim se seveda. Uh, Eh, velikega soglasja k poročilu v Evropskem parlamentu, to je lep znak in to nam daje pogum za nadaljne delo, vendar moram resno povedati, da sem se jezil eh, nad enim predlogom spremembe, ki je bil sprejet s tesno večino in sicer eh, tam se zahteva, da naj bi imeli več osebja v odboru za peticije, ne da tega sekretarjatu ne bi privoščil, ampak jezim se zato, ker ne glede na poznavanje materije in predvsem, eh, ker vemo, kako delajo v drugih odborih, torej to ne bi bilo pošteno in tudi ne bodi k cilju. Um, pravzaprav eh, bi eh, si želel eh, to uskladiti eh, s kolegi v drugih odborih. Zato sem se malo jezil, ampak kljub temu se veselim, da je to eh, poročilo dobilo tako odločno podporo kolegama Mikins. Odbor za peticije ima ime in eh, dobro je, da dobivamo peticije od evropskih državljanov. Eh, glede pristojnosti EU, leta 2014 je bilo število peticij manjše kot v letu prej, ampak nasplošno številka raste. In to je zelo dobro. To tudi pomeni, da so ljudje vse bolj ozaveščeni v zvezi z vlogo evropskih institucij v njihova življenja. Približno 40 odstotkov peticij pa eh, ne velja za upravičene. Torej, ljudje še vedno niso dovolj informirani o tem, o čemer lahko napišejo peticijo. Torej, ne razumejo dobro, s čim se ukvarja Evropski parlament. Zato moramo okrepiti kampanje ozaveščanja in obveščanja in ljudi moramo povabiti in naj še naprej pišejo peticije. Bento. Gospod Mamikins je bil zadnji. Danes do povdan, sedaj pa prekinjamo zasedanje do 15. ure.